da bi mirovni proces še naprej potekal, potekal v Kolumbiji, žal pa temu ni tako. Tu ne gre za to, da venezuelci odhajajo v Kolumbijo zaradi Madura, ampak zaradi, ali zaradi drugih stvari. Tu ne gre za to, da je FARC problematičen. Težava je točno v tem, da vlada ni uspela ohraniti delovanja mirovnega procesa in sporazuma prihaja do ogromnih socialnih razlik eh, in do umorov eh, zagovornikov človekovih pravic strani desničarskih pripadnikov, ki vedo, da imajo podporo vlade. Kje je tu Evropski parlament, kje je tukaj Evropska unija, lahko uporabimo vzvode, ki so nam na voljo, kljub naši izrecni eh, odgovornosti v mirovnem sporozumu vendarle še vedno torej, uvažamo izdelke iz Kolumbije, Peruja, Ekvadorja, eh, ker je seveda treba zaslužiti. Tu je pa vzvod za nas v temeljnih svoboščinah, v pravicah delavcev eh, in sporazumi bi morali ravno varovati njihove pravice, če pa ni sredstvo, da bi se to uveljavljalo, potem stvari ne morejo delovati. Skratka, izkoristimo svoje vzvode. Zdaj pa gre beseda nazaj ministrici Tuporajnenovi, ki govori v imenu visoke predstavnice in uh, za zunanje zadeve. Dovolite mi, da povem, da je ta razprava pravočasna v pravem trenutku. Hvala vsem, ki so se oglasili s predlogi, z mnenji. Naj se odzovem na to, kar je vprašala gospa Arena. Kaj Evropska unija počne, da bi zavarovala zagovornike človekovih pravic in druge predstavnike v Kolumbiji? Evropska unija skupaj z državami članicami zagotavlja, da zagovorniki človekovih pravic so zaščiteni in da lahko delujejo v varnem okolju. Pomoč tukaj prihaja skozi program zaščite Protect Defenders EU, In evropska delegacija je z različnimi državami članicami sprožila kampanje Defendamos la Vida, s katero se zagotavlja vidnost zagovornikov človekovih pravic. V juliju smo eh, oblikovali tudi posebno enoto eh, in ji namenili 2 milijona evrov. Ta enota naj bi zagotavljala preverjanje oziroma eh, preiskovanje in uh, zagotovila tudi kaznovanje kršiteljev, uh, uh, torej tistih, ki napadajo zagovornike človekovih pravic in tako naprej. Poleg tega pa bo Evropska unija še naprej financirala delo zagovornikov človekovih pravic v Kolumbiji. Gospod predsedujoči, Zaključujem in ugotavljam, da če želimo zagotoviti trajen mir v Kolumbiji v tem kontekstu, nadaljevati z, se, je treba nadaljevati z izvajanjem mirovnega sporazuma z celotno, celovito podporo Evropske unije in mednarodne skupnosti. To je naše sporočilo vladi in ljudem v Kolumbiji. Naj pa spomnim na nekaj. Ta proces je seveda v središču našega zanimanja, hkrati pa so se naše vezi s Kolumbijo po, poglobile z prostotrgovinskim sporazumom, z drugimi sporazumi eh, eh, na področju okolja in tako naprej. Glede na to, da so pa razmere resnično težke, bomo še naprej delali na odnosih s Kolumbijo in verjamemo, da lahko pridemo do pozitivnih rezultatov. Še enkrat najlepša hvala za vašo pozornost in za vaše zanimanje za ta dosje, ki bo ostal na eh, visokem mestu na našem dnevnem redu. Hvala lepa, ministrica. Razprava je zaključena. Prekinili bomo za nekaj minut iz tehničnih razlogov, potem pa nadaljujemo z naslednjo razpravo. bomo nadaljevali naslednja točka dnevnega reda je izjava visoke predstavnice unije za uh, zunanje zadeve in sicer v zvezi z stanjem glede izvajanja ne se opravičujem glede situacije v kašmiru in dajem besedo gospe tuporajne gospod predsednik, eh, spoštovani poslanci in poslanke. Trenja so eh, porasla eh, v regiji potem, ko je Indija umaknila oziroma napovedala 5. augusta, da bo umaknila člen 370 sporazuma glede Džamu in Kašmira. In to izjavo so spremljali tudi restrikcije na različnih področjih eh, in eh, mobilizirane so bile tudi vojaške in paravojaške enote v Kašmiru. Indijska vlada je eh, to obrazložila kot ukrepe mm, za preprečevanje nasilja. Na obeh straneh je situacija v Kašmiru Eh, zelo pomemben vidik notranje politike. Nekatere omejitve so bile sedaj odpravljene, ampak situacija se še vedno ni normalizirana. Prišlo je do um, različnih arestov, uh, eh, borstvo za človekove pravice in uh, drugih. Uh, Evropska unija je bila dejavna že od samega začetka teh eh, teren. Eh, v začetku avgusta je gospa Mogherini po telefonu govorila tako z indijskimi kot pakistanskimi sogovorniki in pri vseh teh pogovorjih je gospa Mogherini počrtala, da je ključno, da se prepreči eskalacijo in da se eh, vzpostavi diplomatske kanale med, in dialog med obema državama. Pozivamo Indijo in Pakistan, da iščejo eh, mirno rešitev v interesu eh, prebivalstva v Kašmiru na obeh eh, stranih črte razmejitve. Ta regija je zelo dolgo časa že jaboko spora med Indijo in Pakistanom. In eh, situacija je tudi kritična na terenu zaradi restrikcij eh, temeljnih eh, pravic. Treba je povsem ponovno vzpostaviti dostop, komunikacije in pa prosto gibanje. Gospod Jašangar, minister za zunanje zadeve, je bil v Bruslu 13. augusta in Minister je gospod Mogherini obvestil o, o situaciji na področju varnosti. Gospa Mogherini je pozvala k prenehanju o, e, eskalacije na, o, e, v Kašmiru in pa o, e, ponovno vzpostavitev vseh svoboščin v Kašmiru. Na to je bilo, bila to tudi razprava 10. septembra pred Združenimi narodi v Ženevi in v izjavi eh, smo si prizadevali za to, da se odpravijo vse eh, omejitve in da se ponovno spostavijo pravice in pa svoboščine prebivalstva v Kašmiru. Pozvali smo obe strani k eh, dialogu in pa k reš iskanju rešitve, ki bo v celoti spoštovalo mednarodne uh, pogodbe in pa mednarodno pravo. Nihče si ne more privoščiti nove eskalacije v Kašmiru. Regionalno sodelovanje v Južni Aziji je ključnega pomena bolj kot kdajkoli in še naprej bomo pozivali Indijo in Pakistan, da eh, ponovno vzpostavi dialog in išče mirno rešitev za konflikt. Hvala lepa, gospa ministrica Toporajnen. Nadaljujemo sedaj z izjavami političnih skupin v imenu ELS. Eh, e gospod Bačesku, dve minuti imate. Hvala lepa, predsednik. Gospa ministrica. Situacija v Kašmiru je zelo, zelo zaskrbljujoča in tudi, bom rekel, nesprejemljiva to stalno kršenje človekovih pravic, nasilje, politični spori med dvema jedrskima silama, eh, je, eh, to so parametri, znotraj katerih se stvari razvijajo v Kašmiru. Zaenkrat tudi ni nobenega upanja, da bomo našli mirno rešitev. Jemljem na znanje stališče ki ga je eh, predstavilo sedanje predsedstvo Evropske unije. Mislim, da je to pametno in učinkovito. Vseeno pa bi želel povedati še nekaj v zvezi z nami, evropejci. Na tem zasedanju smo govorili o Hongkongu, amazonskih požarih, Burkini Faso, o Kolumbiji in o Kašmiru. Ne govorimo pa o naših problemih, ki so včasih tudi zahtevni in težko rešljivi. In ti problemi tudi vodijo v nezadovoljstvo evropskih državljanov. Razmišljam na primer o um, varnosti uh, evropskih meja, o migracijah glede tega še vedno nismo dali 500 milijonom eh, državljanov odgovora ali pa glede terorističnih eh, napadov ali glede kohezije med državami članicami. Razpravljamo o vseh teh zadevah z Rusko federacijo, s Kitajsko, z druženimi državami. Te države tudi eh, izpodkupujejo situacijo v Evropski uniji in jo otežkočajo prav tako imamo v mislih tudi državo članico oziroma države članice, ki uh, ne pristopijo k uh, enotni valuti, čeprav je to zahteva pogodb. In na to imamo tudi to večno zgodbo uh, Eh, evropske vojske in pa zagotavljanje kompatibilnosti med eh, vojskami in vojaškimi sistemi držav članic. Na to imamo v mislih tudi uh, to, da nismo dovolj pogumni. Se upravičujem, ampak nimate več časa in prosim poslance, da spoštujejo čas za govor. Gospa Arena, dve minuti imate v imenu SND. Hvala lepa. Od 1950 indijska ustava uh, uvaja poseben režim uh, in, uh, za Kašmir in uh, člen 370 predstavlja uh, avtonomijo uh, Kašmira, zagotavlja avtonomijo Kašmira in uh, sicer uh, je Kašmir v celoti avtonomen, eh, razen glede um, varnosti eh, zunanjih zadev. In člen uh, eh, 370 Kašmiru omogoča tudi lastno ustavo. Ampak od 5. augusta, ko je Indija um, oduzela avtonomni status Kašmiru, je bilo areteranih že 3000 ljudi, uh, uh, profesorjev, uh, Eh, aktivistov in tako dalje. Internet je bil suspendiran, vsa komunikacija je onemogočena in uh, tuji novinari in uh, nevladne organizacije nimajo več dostopa do uh, Kašmira, poleg tega imamo uh, tudi uh, omejitve uh, gibanja, vključno z bolniki in z uh, zdravniki. In, uh, Veliko število vojakov je bilo poslanih, napotenih v to regijo in to je itak že najbolj militarizirana regija na svetu. Tam je že en milijon vojakov. Let, že leta 2017-2018 je bilo v poročilu zrodnih narodov zapisano, da je na tem področju prihajalo do velikega števila uh, nasilja, umorov, uh, ugrabitev in tako dalje in to uh, strani obeh uh, strank, tako Indije in Pakistana. Evropa ne more ostati tu uh, neaktivna, mora uh, si prizadevati za to, da se vzpostavi mednarodno telo, ki bo uh, preiskalo nasilje v Kašmiru in uh, moramo zagotoviti ponovno avtonomijo Kašmiru, uh, ki jo uživa od od leta 1950. Zagotoviti je treba eh, dialog med Indijo in Pakistan, ker ti brez dialoga rešitve ni. You, Hvala lepa, gospa Arena. Prosim eh, poslance in poslanke, da zaradi tolmačev govorite malce počasneje. Hvala lepa, gospod Mohamed, za skupino Renew Europe. Hvala. Eh, sam bi najprej eh, jasno povedal, da sem rojen v Kašmiru in da sem eh, odšel v Združeno kraljestvo pri štirih letih. Močno me boli to, kar se dogaja v Kašmiru. Ljudje tam zelo trpijo. Uh, Evropska unija si prizadeva za spoštovanje človekovih pravic povsod po svetu in danes eh, si mora prizadevati eh, za eh, prebivalstvo Kašmira. To je območje, na, ki se nahaja v zelo, zelo uh, nestabilni uh, regiji in uh, izjava uh, komisarja za človekove pravice je uh, zelo do, dobro izhodišče in uh, To, ta izjava temelji tudi na poročilih iz leta 2017-2018. Tu um, je pomembno, da uh, branimo ne samo človekove pravice v Evropi, v Evropski uniji, temveč povsod po svetu. Medtem, ko uh, uh se Indija in Pakistan prepirata, uh, Kašmir eh, in njegovi ljudje trpijo. Mi v Evropski uniji si prizadevamo za spoštovanje temeljnih pravic in to moramo zahtevati tudi od tistih, ki želijo odnose, eh, komercialne in druge odnose z nami. Rešitev bomo našli samo, če se bomo uh, samo skozi dialog eh, in Evropska unija ima odnose z obema državama in zato lahko tudi uh, ponudi uh, to mm, možnost vzpostavitve dialoga. Hvala lepa za zelene. Dajem besedo gospod Dowding. Hvala lepa, gospod predsedojoči poročila o kršitvah, resnih kršitvah človekovih pravic v Kašmirju eh, prejemamo že več kot en mesec. Eh, prihaja do um, eh, nezakonitih priporov, arestov, preganjanj in tako dalje. In to je grozno. Poleg tega tudi ni komunikacij, eh, mobilna omrežja so zaprta in mi poslanci iz Združenega kraljestva zahtevamo, da se to kršenje človekovih pravic preneha in to ne samo eh, za prebivalstvo Kašmirja, temveč tudi za vse britanske državljane, ki od tam prihajajo. Ne bomo našli nobene mirne rešitve, dokler eh, se to nasilje in te zlorabe nadaljujejo. Zahtevamo, da eh, indijska vlada ponovno vzpostavi eh, temeljne pravice prebivalstva v Kašmiru in zahtevamo, da se ta kriza razreši. Hvala lepa, gospod Dowding. V imenu skupine ID, gospod Cimnjok, eno minuto imate. EU will? Mm, gospe in gospodje, Evropska unija želi prispevati k rešitvi kašmirskega konflikta. Ta konflikt obstaja že 17, 70 let, povzročila je vojne, terorizem, veliko trpljenja in represalije. Tega ne more rešiti Evropska unija, to lahko rešijo samo udeležene strani. Mi, opazovalci od zunaj, lahko samo spremljamo ta proces kot neutralni medijatori. Ni prav, da poslanci Evropskega parlamenta posegajo v delovanje strank, posegajo v delovanje Indije in mislim, da to ni prav, tako nismo več pošten posrednik, to ne deluje. Takoj, ko se postavimo na eno stran, na indijsko ali pakistansko, potem izgubimo kredibilnost kot neutralni posrednik in mislim, da lahko tako samo škodimo. Hvala. Hvala lepa, gospod Simnjok. V imenu skupine EKR, gospod Van Orden, eno minuto. Kašmir je ena od, eno od najlepših območij Indije in uh, ta, to območje bi bilo tako zelo bogato, če bi bilo uh, stabilno. Uh, ampak eh, že 70 let eh, je ta regija nestabilna in eh, vse čas posegajo vanjo različni, iz različnih koncev. To je območje, ki je bilo zasedeno strani Pakistana. Na to je prišlo do subverzije, do terorizma in vse to je vodilo v izgubo tisočih eh, življenj. Zaradi terorizma je bilo ogroženo eh, gospodarstvo in uh, Zahvaljujoč temu členu 370 eh, indijske ustave je eh, Kašmir užival posebno eh, avtonomijo, poseben status. Sedaj je Indija ta člen odpravila. Eh, in eh, Kašmir eh, v celoti vključila v svoj ustroj. Če pa želite videti, kaj se dogaja v Pakistanu, pa si pogledajte situacijo vseh manjšin, manjšine LGBT in tako dalje. Hvala lepa. Gospod Mantučelo ima modri karton, ga spremete?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 tu izrazil grožnje, vključno z jedrsko grožnjo in to je nekaj, s čimer bi se moral parlament eh, ukvarjati. Pakistan je poleg tega tudi o, eh, o, država, eh, iz katere prihaja cela vrsta teroristov, ki so odgovorni za grozovite atentate v Evropi. Poleg tega, da v Pakistanu se itak zlorablja človekove pravice. Hvala lepa za to vprašanje. Prosim, prižgite mikrofon, pravi predsednik. Ja, Pakistan je eh, širil jedrsko eh, orožje, je eh, sprejel teroriste, teroristične voditelje in promovira teroristično dejavnost tudi v Indiji. Res je, da je Pakistan jedrska sila, ampak to danes ni tema. Visoka predstavnica bi morala bolj pozorno prisluhniti um, ministru Džaji Šankarju, zato ker uh, smo v tem parlamentu doslej slišali zelo iskrivljena uh, poročila o tem, kaj se dogaja. Hvala lepa. Za GUE NGL bo spregovorila gospa Villanueva Ruiz. Ne moremo obravnavati eh, Kašmira kot neko uh, indijsko interno uh, situacijo. To je uh, uh, mednarodna uh, situacija. Uh, Eh, tu, eh, tako kot smo to naredili v drugih primerjih in Evropska unija eh, tu ne more nadaljevati s posli tako kot ponavadi. Tu potrebujemo nov diskurs, alternativen diskurs in moramo zagotoviti spoštovanje človekovih pravic. Danes to pomeni, da je treba pogojevati strateške sporazume z stanjem človekovih pravic v Kašmiru in potrebujemo mirno rešitev tega konflikta med Indijo Indijo in Pakistanom, kajti sicer bo Kašmir eh, zopet eh, nov eh, primer nemoči Evropske unije pri izražanju te volje. Če želimo biti uspešni, potem moramo zagotoviti, da, bo, da bodo vse strani spoštovali človekove pravice v Kašmiru. In to lahko naredimo tudi z vzvodi, ki so nam na voljo. Hvala lepa, gospa Villanueva Ruiz. Za NI gospod Urik. Spoštovani kolegi. Glede na to, da je to vprašanje zonanje politike, bom govoril angliško. Veliko med vami je omenilo um, kršenje človekovih pravic v indijski državi Džamu in Kašmir. Ampak uh, še enkrat uh, se zanašamo samo na sekundarna poročila, kajti nihče v resnici ne ve, kaj se dogaja v Indiji. Ko sem govoril na slovaškem z indijskim veleposlanikom, sem ga vprašal, kako pogosto je indijski parlament uh, uh, izdal kakršne koli uh, eh, izjave v zvezi z situacijo, notranjo situacijo v Evropi. Nikoli ni naša vloga, da se tu mešavamo v notranje zadeve države, ki je 6000 km stran od Evrope. Naša naloga je, da se osredotočimo na našo situacijo. Hvala lepa, gospod Korbet tudi uh, jaz eh, imam interes v tem smislu, da sem obiskal Kašmir prejšnji mesec. Ta enostranski ukrep eh, Indije, s katerim je uh, oduzela avtonomni status Kašmiru, razdelila to območje na dve območji uh, in uh, podobne ukrepe, to je še bolj izpodkopalo že tako um, uh, zelo občutljivo situacijo. Uh, ta situacija traja že 70 let uh, in gotovo ni v interesu Indije, da se ta nadaljuje. To je madež na njenem mednarodnem ugledu. Ampak kaj potrebujemo? Potrebujemo dolgoročno rešitev in edina rešitev, mirna rešitev uh, je. Um, Je pač samostojnost Kašmira in eh, to je bila tudi rešitev, ki je bila predlagana že eh, leta 47. Na ta način bomo imeli rešitev in še vedno ni prepozno za to rešitev. Eno minuto, gospod Benjon. Dajem Um, kašmir ja, se je pridružil indiji samo pod pogojem da obdrži svojo avtonomijo in uh, to vključuje tudi klauzulo s katero se indiji prepreči da bi enostransko to spremenila in to je um, eh, vrhovno sodišče indije tudi potrdilo in uh, To pomeni, da je uh, uh, ta ukrep indijske vlade protiustaven. Res je, da uh, je prišlo do teroristične dejavnosti in prejšnji teden v uh, Ženevi sem govoril z indijskim ministrom za zunanje zadeve. Uh, Eh, ki je pač zahteval, da Pakistan naredi več za to, da se eh, to dejavnost prepreči. Glede situacije na terenu, eh, govoril sem o tem z ljudmi, ki so bili v Šrinagarju takrat, torej kaj se sedaj dogaja. Potrebujemo zopet ponovno vzpostavitev regionalne vlade v Kašmiru, treba je spustiti zapornike, treba je uh, uh, odpraviti uh, prepoved prostega gibanja. Na ta način bomo lahko omogočili dialog in ta dialog mora vključiti tudi prebivalstvo Kašmira in to iz obeh uh, strani te uh, razmejitvene črte. Gospod Timjak je želel postaviti vprašanje, ga sprejmete? Vaš mikrofon je izključen. Rad bi vas samo eh, kratko vprašal, kako si vi predstavljate avtonomijo te države, kaj ti odvisni so od Indije gospodarsko. Vedno se bodo morali pridružiti Indiji ali Pakistanu gospodarsko ne morejo biti odvisno, verjetno sami ne bi radi videli te rešitve. Tam sem delal štiri leta in dobro sem temeljito prepotoval celo regijo in za takšno rešitev mislim, da nikoli ne bi dobili večinske podpore. Hvala, prosim, odgovorite na vprašanje. Ja, prav gotovo ne vemo, ali bomo imeli večino ali ne, tega nikoli še nihče ni poskusil. Uh, ampak eh, to, eh, kar trdite, da je to zelo um, eh, nerazvita regija. Ta regija je žrtev konflikta zadnjih 70 let in to ima tudi vpliv na gospodarstvo. In če si pogledate indikatorje in te sem si pogledal, potem vidite, da vsi te kazalniki glede. Uh, uh, pismenosti in podobno. Katerikoli indikator si pogledate, je boljši kot eh, v Indiji. Hvala lepa, gospod Buhner. V poročilih o Kašmirju zelo redko govorimo o množičnih kratenih človekovih pravic, ki jih izvajata obe strani, tako Indija kot Pakistan in eh, predtem si ne moremo eh, zatiskati oči. Vendar pa se nahajamo na robu vojne med tema dvema jedrskima velesilama. Po mojem mnenju obstaja samo ena pot, da se izognemo vojni in kršenju človekovih pravic. In to je izvajanje resolucij Združenih narodov mogoče sem optimističen, vendar pa ne moremo dopustiti, da stvari tako tečejo kot do sedaj. To pomeni, da mora ukrepati tudi OZN, da če je nujno, tja pošle tudi um, mirovno misijo. Seveda se morata s, tema, s tem strinjati obe strani, vendar ne moremo več dopustiti, da se to dogaja še naprej. Zato prosim visoko predstavnico, da ukrepa čim prej. Hvala lepa, gospa Sardone, eno minuto. Ja, situacija je bila že prej zapletena vladajo je nasilje in to že kar nekaj let. Mislim, da je razprava neuravnotežena. Ne moremo namreč imeti razpravo, če napadamo eno stran eh, v postopku. V tej regiji imamo teroristične skupine, pripadnice islamskega ekstremizma in to že zelo dolgo. Eh, tam vlada tudi radikalizacija in to je zaskrbljujoče. Tam eh, vidimo eh, zastave islamske države. Nasilje traja že zelo dolgo in verjetno bi bila potrebna zgodovinska analiza, ki bi temeljila na verodostojnih v virih, treba se boriti proti terorizmu. Na stotine milijonov eh, Indijcev je zaradi tega nasilja zapustilo to regijo. Zakaj o tem ne govorimo? Zakaj ne govorimo o žrtvah tega nasilja, o žrtvah atentatov? Zakaj ne govorimo o teh eh, kršitvah, eh, ki jih je povzročil Pakistan? Mi, evropejci, moramo spoštovati suverenost držav, ampak moramo pa tudi uh, zaščititi tiste, ki se borijo proti terorizmu. Hvala lepa. Glede na to, da uh, smo že pozni, ne bom uh, sprejel modrih kartonov uh, strani tistih, ki so že postavili vprašanje ali ki so že govorili. Gospa Mobarik, eno minuto imate. Mi v Evropskem parlamentu si prizadevamo za spoštovanje načel v pogodbih in zato uh, me, uh, me je zelo sram, da nismo odločni glede Kašmira. Vedno se uh, krivi uh, druge, ampak tokrat pa je res Indija tista, ki je odgovorna za eh, preklic eh, člena 370. Eh, in če si želimo prizadevati za spoštovanje človekovih pravic, potem moramo tu dvigniti glas. Ne moremo biti tiho. Več kot 70 let kašmirski državljani oziroma kašmirci prebivalci nimajo pravice do samo odločbe moramo eh, se vprašati, kaj počnemo, demokratična načela, mir in stabilnost sta v končni fazi tudi v interesu Indije. Hvala lepa, gospa Gileno minuto. Tisti, ki uh, so uh, govorili danes o Indiji in ki so napadli Indijo, naj povem, da eh, ko je Pakistan eh, sprejel iste ukrepe v Giljotu in v Batustanu, se nihče ni oglasil, eh, ko, so, ko pride do ugrabitev uh, žensk, uh, sikov in tako dalje, nihče ne uh, spregovori. Uh, vsi gledate drugam. V tej dvorani prav gotovo ne bomo našli rešitve za Kašmir. Rešitev za Kašmir bomo našli takrat, ko eh, bomo mm, ko se bomo borili, borili proti Pakistanu, proti pakistanskim lažnim informacijam, proti terorizmu, ki ga sponzorira. Glede člena 370, vi ste se osredotočili samo na to, niste pa govorili sploh o tem, kar je uh, pomembno za nas vse, uh, kajti. Um, Eh, ta preključitev Indiji bo eh, omogočila zaščito LGBTI, eh, zaščito okolja in tako dalje. Zakaj bi kašmirski državljani imeli manj pravic kot indijski državljani? Prosim, da spoštujete čas za govor. Sedaj pa ima besedo gospa Lubroton. Gospod Lebroton, se opravičujem. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Um, gospod uh, Modi je 5. avgusta uh, preklical uh, avtonomni status Kašmira. Zakaj? Zato, ker uh, so bile uh, indijske vojaške sile predtem napadene uh, v Kašmiru pod podporo Pakistana. In uh, vemo, da uh, Pakistan, zlasti odkar je Imran Khan prišel na oblast, uh, Eh, podpira eh, teroristične eh, skupine v Kašmiru, ki se borijo proti Indiji. In odločitev gospoda Modija je odločitev boriti se proti, proti terorizmu in proti pakistanskim obveščevalnim službam, ki so dolga leta podpirala gospoda Bin Ladna. Pakistanska eh, vlada je eh, na ta način protestirala proti indijski odločitvi, eh, ampak Indija je od te odločitve stigmatizirana, vključno z strani Združenih narodov, ampak Indija je bila žrtev terorizma tako v Kašmiru, v svojem delu Kašmira, kakor tudi v Bombeju leta 2008 in nikoli Indije ni nihče podprl. Kašmir je indijski in zato je to notranje vprašanje in nič več. Tu pa si predstavljamo, da lahko uh, eh, Brusel tu zauzame dialektiko Pakistana. Najlepša hvala, gospod Črnecki, za eno minuto. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, moramo se spomniti na to, da je Indija največja demokracija na svetu. In eh, verjetno je v tem delu Azije Indija naša edina zaveznica. Zato je na to, na to treba gledati širše. Moramo upoštevati tržne napade v Džamu, v Kašmirju, v Pakistanu in v Indiji. In uh, eh, ti teroristični napadi so prišli iz sosednjih držav. Pri tem vprašanju moramo upoštevati ozadje. Evropska unija mora podpreti demokratično Indijo. Nim je všeč um, takšno ocenjevanje Indije, ki ga izvajamo tukaj. In gospod Korbet pravi, uh, je govoril o 70-letnemu sporu in eh, verjetno je pozabil, da je eh, njegova država takrat izgubila Indijo kot kolonijo. Sedaj pa gospod Pizep. Grazie, predsedujoči. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Kašmir kot tudi druge regije potrebujejo diplomacijo, ki bi temeljila na spoštovanju človekovih pravic in temeljih soboščin. Zgornji in spodnji dom sta sprejela ustavne spremembe, istočasno pa ni bila izvedeno uh, posvetovanje s prebivalci Kašmirja. Dogovorili smo se eh, skupaj, da bo prišlo do mirovnega procesa. OZN je predvidel preiskavo kratenja človekovih pravic. Človekove pravice so vodilo vseh pobud Evropske unije. Evropski parlament in Evropska unija imata moralno in politično dožnost, da delimo naše izkušnje za to, da za to regijo poiščemo mirovno rešitev za uveljavljanje miru in demokracije. In upam, da bomo po tej poti šli vsi skupaj. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Lešonte. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Veliko kritik smo slišali v zvezi z Indijo, največjo demokracijo na svetu. In ta kritika temelji na nejasnih dokazih in okoljšnja. Govorimo o ustavni spremembi, vendar pa pozdravimo na separatiste in na varnostne razmere. Situacija v Džamuju in Kašmirju se je poslabšala. Prišlo je do napadov islamistov, ugrabili so avto, ubili 40 policistov in napadli eh, orožarnico, in eh, tam povzročili ogromno škode. Varnostne ukrepe, ki jih je sprejel predsednik vlade Modi, Torej, odločil se je, da bo zaščitil svoje državljane in da bo zaprl mejo s Pakistanom zaradi islamistov, kajti ta organizacija je na listi ZDA kot možna teroristična organizacija. Tukaj so tista dejstva, ki jih je treba upoštevati. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa McIntyre za eno minuto. Pred 43 dnevi je indijska vlada preklicala 370. člen ustave. Tako so odpravili avtonomijo Džamuja in Kašmira. Videli smo, da so tam deja poslali ogromno oboroženih sil, uh, vojaško uro um, pridržani na domu, vidimo stalno kratenje človekovih pravic, uporabo pušk nad civilisti. Poglejte si primer Azra Amidakana. Čeprav to indijska vlada zanika, smo videli poročilo in zdravstvene izide, ki, izvide, kjer govorijo o strelu v glavo. Uh, Lansko leto sem eh, obiskala Kašmir in videla sem, da tudi na otroke streljajo s puškami. Noben izgovor ni dovolj dober za obijanje in oslepitev malih otrok. Tega enostavno ne razumem. Ne razumem, zakaj je tako velik narod kot je Indija, ki je ponosen na svojo demokracijo, potem ravna na takšen način. Indija si želi, da bi postala stalna članica varnostnega sveta OZN, vendar pa dogodki prejšnjega meseca niso um, eh, znak, ki bi kazali na verodostojno partnerico. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Tamidža. Indija je največja delujoča demokracija na svetu. Vendar pa v Indiji živi 200 milijonov miroljubnih muslimanov. Indija je tudi članica G20. Videli smo prekinitve dobave internetnih storitev pri 7 odstotkih prebivalstva v Džamujo in eh, Kašmirju. Indija ne želi postati no, nova kolonialna sila Ustavno sodišče v Indiji je neodvisen organ in svoje delo opravlja dobre. Indija pravi, da bo sedaj stopilo veljavo 14 novih zakonov, ki bo veljali za kašmirce. In to je prepoved ločitve, prepoved um, porok. Eh, z otroki in zaščita žensk pred nasiljem. To je zaščita človekovih pravic. 14 takšnih zakonov je. Leta 1947 so prosili za plebiscit. Imam pa video, kjer se razlaga, zakaj do tega ni prišlo. Zaradi tega, ker pakistanci niso umaknili svojih sil za določeno črto. Najlepša hvala, sedaj pa sklop Catch the Eye. Gospod. Že petdeset let ta regija trpi zaradi nestabilnosti. Moderna demokracija v Indiji ni dosegla Kašmirja še posebej, ko gre za zaščito manjšin, vladavino prava, izobraževanje otrok in eh, zagotavljanje temeljnih pravic žensk. Indija. Že leta vlaga v to regijo, vendar ta denar pokrade elitan in ne doseže revnih. Prebivalstvo nima od te pomoči nič. Zato mora Evropski parlament poskrbeti za to, da opozorimo na kratenje temeljih soboščin. Pogledati je treba tudi situacijo za manjšine in ženske v tej regiji. Najlepša hvala. Gospod Lopez, za eno minuto. Evropska unija je znana po tem, da razpravlja o hudih kršitvah človekovih pravic v regijah, ki nikoli niso poznale demokracije. To ne velja za Indijo. Indija je ustavna demokracija, ustava je bila sprejeta leta 1950 in predstavlja največjo demokracijo na svetu. Je federalna država, ki ima zelo kompleksno strukturo, zagotavlja sobivanje manjšin, vključno z muslimani ki živijo v državi, kjer prevladujejo druge veroizpovedi. V primeru Džamu in Kašmirja smo veliko krat v Evropskem parlamentu bili zelo previdni, ko smo premišljevali o tem, kako naj ocenimo odzem avtonomije in preklicu 370. člena ustave. Indija je storila vse, kar lahko, da bi preprečila razširjenje skrajnih skupnosti, kot so islamisti v tej regiji. Hvala lepa. Gospod Davis, eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Pozdravljam besede gospe ministrice v vodni izjavi. Vemo, da se naša stališča razlikujejo vendar pa je stališče visoka predstavnice in zagovarjanje človekovih pravic pravo ravnovesje in da je velika demokracija, vendar pa ne moremo spregledati dejstva, da je Kašmir regija, ki je v sporu. Vojski tam omogočajo pobijanje in uh, enostavno samovoljno ravnanje brez kakršnega koli nadzora. In to verjetno spodbuja občutek nepravičnosti. Verjetno zaradi tega, ker smo prijatelji eh, Indije, kaj se tam dogaja. Predsednik vlade Modi ve, da obstaja večinska podpora za njegove ukrepe, vendar pa moramo zastaviti vprašanje, so ti ukrepi pravi. Visoka predstavnica, vaše besede res lepo zvenijo, zanima pa me, če boste tudi konkretno ukrepali. Najlepša hvala. Rad bi vas spomnim, spomnil, da je CatchDI možno, da spregovorijo tisti, ki niso bili na seznamu govornikov. Gospa Gil, Gil vi ste spregovorili, prekoračili ste svoj čas, zato bom predal besedo ministrici Tuporajnen, ki bo govorila v imenu podpredsednice komisije in visoke predstavnice sveta za zunanjo politiko in eh, varnostna vprašanja. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, poslanke in poslanci. Izmenjava mnenje je bila res koristna in tudi umestna. Rada bi se zahvalila vsem poslancem za prispevke, za komentarje in predloge. Lahko vam samo zagotovim, da bomo še naprej eh, odblizu spremljali situacijo, da preprečimo eskalacijo v sporu, ki vključuje dve jedrski velesili. Konflikt moramo za vsako ceno preprečiti. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospa ministrica Tuprajnen. Najlepša hvala, da ste prišli v Evropski parlament ob tako pozni uri. Razprava je zaključena. Naslednja seja bo jutri, 18. septembra, od 9. do 2. popovdne in od 3. do 7. zvečer. Dnevni red je na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta. Seja je prekinjena.